Okay, thank you very much. Um, uh, thanks, of course, for, for your presence here, for being here. Hvala. Dobrodošli na tej konferenci politiki v komunikacijskem viharju. Mislim, da je vihar kar ta prava beseda. In govorili bomo tudi o tem, kako se sestati z milenici na digitalnem območju. Trump je zmagal na ameriških volitvah. Veste, da so v Združenem kraljestvu glasovali za izstop iz Evropske unije in v obeh primerjih nas je bilo oziroma je bilo zelo malo takih, ki smo mislili, da bi se, je bilo veliko takih, ki so mislili, da se, bo to, zgodil, da se to ne bo zgodilo. Tukaj lahko dodamo še tretji primer. Tudi o tem bomo govorili jutri do povdan. To pa je kolumbijski referendum o mirovnem procesu, kjer se je večina izrekla proti. Govorili bomo o komunikaciji, kdaj smo začeli imeti komunikacijo, ki ne temeli na realnosti in realnosti to bo tema naše razprave in naši pogovori in naše razprave so zelo pomembno. Parlament se bori za to, da ostane v stiku z resničnostjo in to je v bistvu razlo, razlog za obstoj te inštitucije. V prihodnem mesecu bodo pomembne, oziroma v prihodnih mesecih bodo, priho, bodo pomembne volitve, evropske volitve tudi in zato je prav, da se danes in jutri pogovarjamo o vseh teh vprašanjih. Gospa Magines, vi ste podpredsednica za, zadolžena za politiko Evropskega parlamenta na področju komunikacije in informacij. Delali ste na področju novinarstva, zdaj pa ste tudi zelo aktivna poslanka na Facebooku in Twitterju, imate zelo veliko sledi, sledilcev. Vemo, da vi uporabljate Twitter in objavljate na Facebooku, kot irska poslanka ste bili v tesnem stiku z ljudmi, ki so vas izvolili. In mislim, da so to štirje razlogi za to, da ste najbolj kvalificirana poslanka za to, da lahko začnete naš seminar. Najlepša hvala, da ste danes tukaj in veliko čast mi je, da vam lahko predam besedo. Hvala, da ste me povabili na to, na ta pomemben seminar, da ga otvorim. Rada bi ostala tukaj in žal pa je tako življenje politikov in novinarjev, da težko obsedijo na določenem mestu samo več kot nekaj trenutkov. In to je tudi kontekst naših pogovorov in zelo malo časa za razmišljanje in analizo imamo. In to je v bistvu tragedija za politiko in medije. Bila sem novinarka od 80. leta, na volitvah pa sem se na volitvah pa sem sodelovala leta 2004, ampak mislim, da so se velike spremembe zgodovile v tem času, ko sem bila novinarka, še večje pa potem, ko sem prestopila v politiko ni več meja, vedno več nalog eh, moramo opravljati, vedno manj omejitev je, ker ljudje hočejo takoj vse in takoj nove zgodbe. Tukaj imam 90 strani dolgo poročilo o učinku skupne kmetijske politike oziroma novih sporazumov na skupno kmetijsko politiko. Vsi hočejo imeti takoj odgovor in mnenje na to temo. In tisti, ki želite razmišljati in biti analitični, boste prebrali teh 90 strani, ampak s tem takoj začnemo tudi zaostajati. In ponavadi jaz ponavadi najprej pogledam sklepe in priporočila. Res pa je, da sem zelo nagrobo že tudi napisala tvite v zvezi s tem. Tako naprimer moramo mi delati. Odkar sem bila izvoljena leta 2004, se je vloga družbenih medijev res zelo povečala. Zdaj so postali družbeni mediji pomemben del mojega življenja. Kako lahko to obvladujem, sem namreč taka, da imam rada nadzor nad stvarmi, kot bivša novinarka, hočem stvari res imeti pod nadzorom in kadar kaj izvem, to preverim. Pač taka sem. Nekateri ne čutijo te potrebe po nadzoru, ampak mislim, da je to zelo pomembno. Zadnje čase imamo tudi več videov na Facebooku, ki pritegnajo več pozornosti. In pomislila sem, da moram tudi jaz to narediti in vse to gre zelo hitro. Kaj pa to pomeni za komunikacijo in kakšno je moje delo? Včasih moram narediti korak nazaj in se vprašati, kakšno je moje delo. Moji volivci so na Irskem obiskala sem tudi zelo velik teh, veliko teh območij in zame je bil to velik izziv. Ne gre samo za komuniciranje, treba je tudi prisluhniti temu, kar pravijo ljudje. In če hočem izvedeti, kaj ljudje mislijo, se moram sestati z voljivci. Lepo na star način moram imeti stik z voljivci. Uh, prejšnji četrtek in petek sem imela več sestankov in tako bila v stiku z ljudmi in tako sem tudi dobila občutek, kako danes razmišljajo mladi in tisti, ki so nekoliko manj mladi in sebe tudi vrščamo v to kategorijo. Kot prava političarka se mi zdi pomembno, da dejansko kdaj stisnem roko in res prisluhnem živim ljudem. ljudem. nekateri ljudje enostavno so tiho in mislim, da se moramo zavedati vseh teh različnih stikov živih, uživo in preko različnih medijev. Vedno moramo ohraniti stik z našimi voljivci. Hkrati moramo vedeti tudi to, da ljudje ne razmišljajo vedno enako vse čas in kako lahko zdaj to upoštevamo. Naprimer tudi kakšno kakšne posledice so opisane v tem poročilu za irsko kmetijstvo. Včasih moraš se odzvati na podobne informacije. Gotovo bolje poznate statistike kot jaz, ampak eh, že ste omenili danes ameriške volitve. In v ZDA 62 odraslih dobi novice preko družabnih medijev. 44 odstotkov odraslih pridobi informacije preko Facebooka. Facebook ni nekaj, kar se samo dogaja, lahko se ga nadzoruje in pogosto si povezan z ljudmi, ki enako razmišljajo. Upam, da bo še vedno kaj prostora za tradicionalne časopise. tradicionalne časopise. Vidim, da so ljudje še vedno ali pa celo vedno več krat naročeni na časopise. Sprašujem pa se vseeno, kako bo novinarstvo preživelo, kakšna bo uloga analize in kako se bo te analize sporočalo ljudem. Kako bi oseba, s katero se strinjam, predstavila določeno zgodbo in kako bi se drugi odzivali. Tudi to je pomembno, kajti tudi, če nekdo eh, naprimer zapiše nekaj kot eh, popolno laž, se sprašujemo, ali je potem popravek te laži enako glasen in enako viden. Verjetno ne. Kakšna je torej vloga družbenih medijev? Vključevati jih moramo v naše delo, jaz sem pač uh, političarka z polnim časom in moje celotno življenje so, je to delo. Zdaj smo vsi kar sami svoji novinarji, producenti, menedžeri družbenih medijev. In to je velik pritisk tudi na, na nas in na te, ki delamo, delajo v pisarnah. Učimo se pa tudi s tem, ko delamo, spomnim se, ko sem napisala prvi tweet in je nekdo odgovoril nekaj precej zlobnega. In, eh, dejstvo je, da se učimo s tem, ko to uporabljamo in učimo se tudi skozi napake. In v bistvu nismo imeli možnosti, da bi se postopoma priučili uporabe teh novih pojavov. S tem pa se spreminja način komuniciranja, način jezika način uporabe jezika na dobro ali v dobro ali slabo smer. Včasih so ljudje v, na družbenih medijih zelo kruti in izrečejo stvari, ki jih nikdar ne bi izrekli v živo. Ali bomo premagali to fazo, ali bodo ljudje počasi ugotovili, da grejo kakšne stvari že predaleč in tako naprej. Potem so tukaj še vprašanja povezana z mladimi, izsiljevanjem preko medijev in tako naprej. In povedati moram, da so politiki prav tako ljudje, čeprav marsikdo tega tako ne vidi. Številni ljudje, številni politiki imajo tudi zdravstvene težave in tudi jaz sem se naprimer morala naučiti, kako nekaj obvladovati če si napisal nekaj, kar pričakuješ, da se, vsem, da se drugi ljudje s tem ne strinjajo, potem ne glej odzival na Twitterju nekaj časa. Dejstvo pa je, da se vse to učimo skozi prakso. Družbeni mediji in njihova uporaba, ko pogledam, Twitter, vedno gledam, kaj bo naslednja stvar, kaj bo naslednji vidik določene teme. In če jaz to počnem, si mislim, da to ljudje, ljudje počne, tudi drugi ljudje počnejo na splošno. Osebni mediji vam ne omogočajo. Družbeni mediji vam ne omogočajo, da imate ustrezno osebnost. Včasih se prav ne vidi na teh medijih, da imate tudi vi srce, da, tudi vi čutite nekatere stvari. In včasih je to ljudem tudi zelo všeč. Seveda sem jaz vedno zadovoljna, če se kdo z mano stotstotno strinja. Mislim, da se lahko na družbenih medijih predstavimo ljudem taki, kot smo lahko jim pokažemo, da odkot prihajamo, da nismo neki posebni nadljudje. In mogoče nam bo to pomagalo odpraviti ta občutek, da so politiki oddaljeni od svojih voljivcev. Ali pa to, da čim postaneš politik, kar naenkrat nisi več človek. Kaj ti trenutno je najhujša stvar, kar si lahko, to, da si politik vsaj tako nekateri menijo. Tukaj je cela džungla misli, cela mešanica misli in to dejansko odsevajo tudi družbeni mediji. Mi kot politiki moramo biti del tega. Najpomembnejše pri tem pa je, da se moramo zavedati, da bom prebrala celoten dokument in da bom v odboru pripravila obrazloženo mnenje o celotnem dokumentu in ne samo o naslovih, ki sem jih mogoče danes pogledala. So, much, Mrs. Uh, the... Hvala, gospa Maginez, podpredsednica parlamenta, za te uvodne besede kot sem že povedal, bomo tudi mi zdaj začeli z našo skupino ali mešanico pogovorov. Prosim kolega Tiboja Lesenekala, ki bo vodil prvo omizje. Na tem omizju bodo še trije poslanci. Ramona Manesku iz ELS, gospod Katalin Ivan od socialistov in demokratov ter gospod Igor Šoltes iz Slovenije, iz skupine zelenih. Kako poslanci, kako ti poslanci uporabljajo družbene medije in kako jih izkoriščajo za svoje politične aktivnosti, o tem bomo govorili. Potem sledi odmor za kavo, takrat boste lahko imeli neformalne pogovore, ob pol štirih pa se boste lahko kaj več naučili o treh različnih pobudah, ki smo jih preko našega direktorata za medije tudi razširjali. Gre za Mednarodni dan žena, nagovor v zvezi s stanjem v Uniji in potem tretji vidik govori o videih. Ob pol petih boste imeli na možno, možnost izbrati med tremi različnimi delavnicami ali stolnicami. Ena se nanaša na virtualno resničnost. To je koncept, ki se bo gotovo veliko krat pojavil v današnjih in jutrišnjih razpravah. Potem o Instagramu, parlament je tudi tukaj vedno bolj aktiven in potem boste imeli tudi možnost obiskati audiovizualne prostore. Jutri pa nas čaka zelo dolg in zanimiv dopoldan, najprej Silvi Guillaume pod predsednico Evropskega parlamenta, tako kot gospa McGuinness. Z gospo McGuinness ima ta skupno odgovornost, vodita namreč komunikacijsko politiko Evropskega parlamenta. Potem pa smo povabili še cel, celo vrsto strokovnjatov, Mata Rogersona iz Guardiana, Lensa Gulda iz Huffington Posta iz ZDA. Nestorja Eduarda Čikuinga Mazon, ki je generalni sekretar Anskega parlamenta, potem pisatelja govorov gospoda Olanda, potem Suzanne Kiefer, ki deluje v službi za zunanje delovanje, ki, pri, ki je članica skupine, delovne skupine ki deluje na področju preprečevanja internetne dejavnosti, ki komunikacijsko ni najbolj prijazna. Potem še gospod Robertson in gospod Evins. Gospod Evins prihaja iz vodstva Facebooka iz ZDA. Tukaj Eh, je še veliko drugih zanimivih imen, ne bom vseh predstavljal, bodo pa to vse osebe, s katerimi bo zanimivo razpravljati o tem, kako, spremlja, kako so spremljali dejavnosti v družbenih medijah v zadnjih mesecih v zvezi, bre, v zvezi z Brexitom, v zvezi z dogajanjem pred volitvami in o volitvah v ZDA in potem v zvezi z mirovnim procesom v Kolumbiji. Najlepša hvala za to, da ste se nam danes lahko pridružili. Danes in jutri. Jutri bomo v precej večji dvorani kot danes, ker menimo, da bo ta tema zanimala veliko več ljudi. Torej, najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo kolegu Tiboju Losenegalu, ki bo predstavil omizje. Hvala. Pozdravljeni, hvala, da ste danes tukaj. V dvorani je še nekaj, v dvorani je še nekaj prostora in lahko se usedete. Zdaj pa vabim člane omizja, gospo Manešku, gospoda Ivana in gospoda Manešku. Šoltesa. Izvolite. So we have with us three uh, honorary members of. Z nami so trije poslanci s srcem in intelektom. In najprej bi vam povedal nekaj praktičnih informacij. Tukaj imate podatke za to, da se povežete z brežično povezavo. Imamo hashtag PIKSOCIAL, prosim, tvitajte kot da bo danes konec sveta tukaj tudi nekaj strokovnjakov, imamo tudi nekaj vprašanj, ki smo jih dobili preko Twitterja in izbrali bomo najboljše. Imamo tudi tolmačenje. Če si želite poslušati to razpravo v nemščini, angliščini, francoščini, romunščini, slovenščini, španščini, uporabite slušalke in seveda naredite selfi. Gos začeli bomo z gospod Manešku. Je, vi ste poslanka iz Romunije, to je vaš tretji mandat in ste v skupini ELS imate več kot 7000 sledilcev na Facebooku, zelo veliko tudi objavljate, vendar pa nikakor ne objavljate osebnih informacij. Vse, o čemer pišete, zadeva politiko, delo in tako naprej. Torej na vaši spletni strani vi ne objavljate osebnih informacij. Predajam vam besedo, da poveste, kaj menite o družbenih medijih. Hvala. Hvala za to, da ste danes tukaj. Govorila bom angliško, ker nisem vnaprej vedela, da bomo imeli tudi tolmačenje v romunščino. Moje načelo namreč je, da govorim romunsko, kadar obstaja tolmačenje, ampak ker tega nisem vedela, bom govorila angliško. Za vas sem pripravila PowerPoint predstavitev in upam, da bo to v redu. Najprej bi se odzvala na to, kar je povedala kolegica McGuinness o tem, kako danes komuniciramo. Res je, kar naprej se nam mudi, živimo zelo hitro in sploh nimamo več dovolj časa za ustrezno komunikacijo. Danes si želimo uporabljati komunikacijo, spletno komunikacijo in včasih jo celo zlorabljamo in ta komunikacija nima nobenih meja in omejitev. Sem pa kar staromodna političarka, začela sem februarja leta 1999, takrat sem bila še študentka, nobene faze politične karijere nisem preskočila in zato sem še vedno kar precej staromodna političarka kot eh, gospa Magines in drugi poslanci se še vedno rada uživo dobim z ljudmi. Raje se pogovarjam z njimi uživo kot preko interneta. Na internetu pa sem tudi prisotna, ker je to pač nujno. Tako, zdaj pa bom začela z mojo predstavitvijo. Če pogledam dvorano, vidim da bo imela ta razprava velik doseg in upam, da bo deležna veliko všečkov. Res je, družbeni mediji se spreminjajo. Ne moremo reči samo, da uporabljajo naš čas, ampak vplivajo na to, kako živimo, kako vodimo politike, kako vozimo in tako naprej. In tisti, ki se ne zavedajo te nove resničnosti, bodo še vedno jedli, ne da bi karkoli objavili na Facebooku. Ali pa bodo izgubili predsedniške volitve, če bodo tekmovali s Trumpom. Videli smo, kaj se zgodi, če nisi sposoben biti na internetu, če nisi sposoben stopiti v korak z dogajanjem. V takem primeru potem zgubiš. Naj se predstavim. kot sem že povedala na blogu, eh, tam je objavljenih več kot 600 eh, člankov, imam dvojezičen blog v romunščini in angliščini, začela pa sem že približno pred desetimi leti. Potem sem naredila tudi dvojezično stran Facebooka. Začela sem jo leta 2011, nastala pa je iz spletne uh, strani Facebooka, imela pa je več kot 74 tisoč lajkov. To je zdaj novejša stran, tukaj imate 291 povezav, potem imam tudi račun Twitter. Videli boste, um, da danes prvič javno nastopam predstavljam ta Twitter in je samo v angleščini. Račun imam od leta 2010. Večinoma tako predstavljam svojo kariero v parlamentu in v obdobju 2013-2014, ko sem bila ministrica za promet v Romuniji. Flickr uporabljam precej manj. Flickr ni več tako zelo popularen. Vem, da so nekatere stvari še nekoliko nepokrite, Google+, Instagram in drugi, tam nisem prisotna. Moja izkušnja se je začela s tem, da sem si rekla, no, pa naredimo spletno stran in to je bilo leta 2008. In Ta izkušnja, ko sem se odločila, da bom imela svojo spletno stran, mi je pokazala, da potrebujem pomoč vsaj dveh ali treh ljudi, ki mi pomagajo pripraviti vsebino, ki dejansko delajo na tej strani. In to vzame zelo veliko časa. Kot poslanka in kot političarka menim, da moja prisotnost in prisotnost drugih političnih voditeljev v javnem prostoru mora spremljati vsebina, ki je pomembna in ki nekaj pomeni. Ni dovolj, če cele dneve nekaj objavljaš, če ne, to ne vsebuje pomembnih idej. Pogosto nastopamo v javnosti, ampak kadar to počnemo, moramo imeti določen smisel, vedno je treba podati odgovor, zaključek ali neko ugotovitev. Pogosto predstavniki medijev postavljajo vprašanja in ljudje pričakujejo, da bodo politiki prinesli odgovore in rešitve. In ko govorim o vsebinsko, polni, o vsebinsko polnih odgovorih, vem, da je to najpomembnejša stvar tudi v družbenih medijih pogosto vidim kakšne objave, pogosto vidim kakšne članke, ki kažejo zelo ustrezno, kaj je problem in ki opišajo različne argumente, vendar pa ne ponudijo nobene rešitve, nobenega stališča tem, kako reševati te probleme. In to moramo mi upoštevati, če hočemo učinkovito komunicirati. Moja strategija se je zadnje čase na družbenih medijih osredotočala predvsem na Facebook. Zakaj? Prihajam iz Romunije. V Romuniji je Facebook kralj in kraljica komunikacije. Romunija ima 19 milijonov prebivalcev, 8,8 milijona pa ima račun pri Facebooku. Klaus Johannis, romunski predsednik, je bil prvi politik v Evropi, ki je prešel mejo en milijon. Še vedno ima 1,7 milijona sledilcev in ima več sledilcev kot gospa Merkel, ki ima 1,6 milijona sledilcev. To je razlog, zakaj moraš biti v Romuniji prisoten na Facebooku. romunska javnost je pač zelo prisotna na Facebooku. Zadnje čase sem dodala še LinkedIn in Twitter. LinkedIn, zato ker se mi zdi, da se to, da se to ujema z mojimi dejavnostmi, torej z zunanjo politiko, vzhodnoevropsko regijo, širša vzhodno regijo, povezano tudi s Črnim morjem in zato, ker je to mreža tistih, ki imajo vpliv. Precej pozno sem to razumela, ampak zdaj sem prisotna tudi tukaj. Eno od vprašanj je, kako ravnati, kadar nekdo provocira oziroma objavlja provokantne objave. Po mojem mnenju je to treba zbrisati in prepovedati. Mogoče je to kruto in direktno, ampak samo tako lahko stvari delujajo. Nobene milosti ne more biti tukaj, niti nobene druge možnosti jim ne smemo omogočiti, zato ker nimamo dovolj časa, ne mi, ne drugi. Take račune, če jih ignoriramo in izoliramo, potem taki računi nimajo več nobenega dela. Naprimer, pogosto eh, smo priča široki propagandi, razširjeni propagandi za, uniči, za to, da se uniči naprimer EU. Ne bom zdaj govorila o državah, ampak raven razprave mora biti nad določeno ravnjo. In to mora veljati tudi za spletno komuniciranje. Nobene razlike ne sme biti med tem, ali nagovoriš občinstvo takole, kot eh, se vidimo danes, če imaš intervju ali če napišeš ali nekaj objaviš na družbenih medijih. Raven mora ostati vse čas enaka. Imeti moraš ustrezne misli, ustrezne odgovore in ustrezne rešitve. Zato je treba vsako besedilo ustrezno pripraviti. Ne moremo ga samo vreči na družbene medije. Mi in moja ekipa vedno pregledamo besedilo in če se mi ne zdi, da besedilo natančno odraža moje, mojega mnenja, potem ga ne objavim. Objavim res samo tisto, za kar menim, da točno odraža moje mnenje. Žal, družbeni mediji povzročajo, da so tisti, ki jih ciljamo, včasih nestrpni in želijo takošne odgovore. Naprimer, 60 odstotkov povezav, ki, raz, ki se delijo preko družbenih medijev, manje, na teh 60 odstotkov manje nihče ni kliknil. Zelo veliko je tudi člankov, ki jih nihče ni prebral. In to uh, velja tudi za Science Post. Oni so objavili blog Lorem Ipsum pod naslovom Samo 70 odstotkov ljudi prebere cel članek, preden ga pošljajo naprej. To je, in to je potem dokazalo, da eh, in to je imelo potem zelo veliko lajkov in zelo veliko ga, so ga pošiljali naprej. To dokazuje, da dejansko ljudje pošljajo naprej stvari samo na podlagi naslova. V enem zadnjih člankov, ki sem ga objavila takoj po volitvah v ZDA, je eh, se nanašal na to, kakšno, kam to vse skupaj vodi. In uh, dobila sem odziv, da je treba ponuditi odgovore in ne postavljati vprašanj. Kaj ti vprašanje je bilo samo v naslovu, celoten članek pa je potem govoril o odgovorih. In če bi ta oseba prebrala članek, ne bi podala takega komentarja. Vse to torej dokazuje, da so naslovi zelo učinkoviti in dosti bolj vplivajo na javnost kot sama vsebina prispevka. Po mojem mnenju je zato spremljanje teh medijev preveč površinsko. Včasih smo na hitro menjali programe na televiziji, zdaj pa na hitro pregledujemo vse to, kar je objavljeno na družbenih medijih. Teh 70 odstotkov, o katerih sem govorila prej, tega ne smemo kar tako pozabiti. To so namreč tudi voljivci, ki izražajo svoje mnenje in ki so tudi voljivci, kot sem rekla. Voljivci iz moje države in tudi od drugot, ne glede na to, za koga volijo, pridobijo, upam vsaj, da pridobijo svoje oziroma oblikujajo svoje mnenje, ne le iz naslovov, kajti naslovi so pogosto zavajajoči, ne le na Facebooku, ampak povsod. In to je velik problem. In to je vprašanje, ki bi, ki bi vam ga rada postavila. Kako bi lahko presegli ta problem. problem kaj ti zavajujoči naslovi, manipulativni naslovi, niso nekaj, kar prispeva k komunikaciji in hkrati je to nekaj, kar je zelo narobe. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Nekdo je na Twitterju tudi že tako objavil povezavo na članek, če hoče kdo to preveriti. Sedaj pa gospod Ivan, tudi vi ste Romun iz skupine socialistov in demokratov. Od leta 2009 ste poslanec, če se ne motim. Imate več kot 20 tisoč sledilcev na Facebooku, 1400 na Twitterju in ste prepričani, da prihodnost pripada novim komunikacijskim tehnologijam dnevno objavljate na Facebooku, manj na Twitterju. To je presenetljivo, običajno je obratno. In ste tudi zelo dejavni na LinkedInu in Instagramu. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vabilo. Zelo kratko predstavitev imam, kajti na kratko bom spregovoril o tem kaj menim o socialnih medijih in kako bi to lahko vodilo do bolj učinkovite komunikacije z našimi državljani. Prav tako bom pa sedaj govoril romunsko, kajti združeni smo v različnosti in konec koncev bom tako tudi izkazal spoštovanje našim tolmačem pa tudi Romunom, ki so tukaj v dvorani. Torej, nadaljeval bom po romunsko, hvala lepa. Eu am avut permanent uh, sentimentul că ne aflăm. Hvala lepa, torej vaš čas uh, imam občutek, da se v Evropskem parlamentu nahajamo v nekem slonokonščenem uh, stolpu. Uh, Zelo veliko se dogaja, tu se odloča, ampak žal do informacij evropski državljani zelo težko pridejo, torej tisti državljani, ki so nas izvolili na ta položaj. Mi smo edina evropska inštitucija, ki ima neposreden stik z državljani, zato je zelo pomembno, da z njimi komuniciramo. Torej, ti državljani so nas izvolili. Po drugi strani pa bi bilo nemogoče, da bi eh, komunicirali s praktično 500 milijoni evropskih državljanov. Zelo težko bi bilo tudi razumeti eh, ta sporočila, težko bi bilo posredovati vsa eh, ta sporočila tudi iz tehničnih vidikov. Torej, eh, poskušal sem eh, posredovati zelo veliko izjav za tisk eh, in na nek način je v nekem obdobju obstajala skoraj da konkurenca med parlamentarci, torej kateri bo posredoval več sporočil za javnost. Pri tem pa izgubljamo stik s tem, kar je najpomembnejše, torej tisk je na lokalni in nacionalni ravni pomemben. Na tehnični ravni je stik obstajal, ampak ta sporočila niso bila neposredno pomembna eh, za državljane. Torej, Vprašali smo se, kako državljanom posredovati realne informacije, ki so za njih umestne. Torej, težko je bilo, vse je bilo zelo zapleteno. Istočasno pa sem se zavedal tudi eh, tega, da razvoj možnosti za komunikacijo eh, nam da možnost, da se veliko hitreje, praktično v realnem času, povežemo z državljani. To pomeni, da ne potrebujemo več tiskovne konference, tiska in tako dalje. Torej, v trenutku, ko nekaj objavite na Facebooku, bo to takoj posredovano vsem v Romuniji. Torej, v Romuniji je to Facebook, v Zahodni Evropi je to morda Twitter, torej sam veliko objavljam na Facebooku, kajti v Romuniji je Facebook neprimerno pomembnejši od Twitterja. Zato tudi na Twitterju ne objavljam. E, tudi sporočil za javnost več ne objavljam, razen če gre naprimer za sporočila, ki vsebujejo fotografije, kar mi omogoča, da nadzorujem tako vsebino kot fotografije. Torej, Eh, opazil sem naprimer, da je bilo moje ime povezano celo vrsto čudnih fotografij in eh, naj povem, da zelo pazim, da ne jem ali pijem na kakšnih javnih, eh, objavnih priložnostih, zato ker vem, da fotografi te priložnosti radi izkoristijo. Torej, če sam objavim te fotografije, torej naprimer na Facebooku sem medtem, ko je kolegica govorila, že objavil na Facebooku fotografijo, torej o tem, kje se nahajam in nekaj besed o današnjem dogodku. Torej, na ta način imam nadzor nad videogradivom, nad fotogradivom in nad informacijo. Informacija, ki bo torej prenešena v obliki, ki sem jo sam dal oziroma bo eventualno prilagojena. Torej, družabni mediji, družabna omrežja nam omogočajo, da se približamo državljanom. V Romuniji smo bili v nekem obdobju eh, v neke vrsti konkurenci za čim večje eh, število všečkov. Torej, Facebook eh, vam omogoča tudi, da kupite te všečke in da, naprimer, pridete iz 3000 na 2500 všečkov ali na 800 tisoč všečkov. Problem pa je v tem, da pravzaprav sami sebi lažemo. Spletna stran, ki temelji na dejanskih všečkih, pomeni, da je to spletna stran, ki temelji na dejanski komunikaciji, na dejanskem odnosu, ki temelji na tej komunikaciji. Če so ti všečki fiktivni, če so lažni, če ne gre samo, če gre samo za uh, všečke, ki so bili kupljeni, potem to nima nobenega smisla. Torej, na Facebooku si zelo prizadevam za promocijo videoposnetkov ali fotografij, ki so povezani z našim delom. Torej, um, eh, za Evropski parlament sem pripravil 15-sekundni video, zelo simpatično glasbo, uh, in z nekaj informacijami. In ta video je bil zelo uspešen, zelo veliko ljudi ga je, si ga je ogledalo. In to je zelo dober način, kako lahko tudi pobude prinesemo državljanom. Sem pa proti temu, da bi všečke kupovali. Facebook uporabljam za politične informacije in za politično komunikacijo. Na Facebooku govorim o nas, o drugih, na Facebooku kritiziram, predlagam in predstavljam program naše stranke in pa mojih pobud. Prav tako uporabljam tudi Instagram. Moj občutek je, da je Instagram namenjen čisto drugi kategoriji uporabnikov. S fotografijami se komunikacija odvija na drugačen način, z drugo kategorijo uporabnikov. Seveda lahko posredujemo tudi politična sporočila ali pa, naprimer, Um, dejavnosti, ki so povezane z Evropskim parlamentom, ampak oblika je povsem drugačna. Moramo biti zelo ustvarjalni. In to tudi ni eh, zelo povezano s samo politično komunikacijo. Glede Twitterja, to uporabljam, če komuniciram na evropski ravni. Torej, Eh, moj tweet račun uporabljam samo v angliškem jeziku in to samo za komunikacijo na evropski ravni. Ampak moram priznati, da Twitter za me ni zelo pomemben in tudi nisem zelo dejaven na tem področju. Torej, tweete objavljam samo, če moram posredovati kakšno pomembno informacijo na evropski ravni glede LinkedIna, torej to je moje poklicno družabno omrežje. Torej sem ekonomist, sem mlad, torej mlad človek z nekaj izkušnji, nami tudi na mednarodnem področju. Dejaven sem tudi v odboru za gospodarske zadeve v Evropskem parlamentu in prav tako delujem tudi v odboru eh, mladih, pa tudi manj mladih uporabnikov LinkedIna in torej njim posredujem informacije, prejemam tudi povratne informacije v zvezi z dosjeji, ki so v delu. Torej to je zame res poklicen instrument komunikacije. Torej, na LinkedInu in Instagramu se ne obračam na eh, svoje voljivce, temveč na mlade oziroma na osebe, ki so dejavne v določenem sektorju. Torej Facebook pa uporabljam kot političen medij. Torej, to sem želel povedati v zvezi z družabnimi omrežji. Ne vem, če imamo potem predviden čas za vprašanje in odgovore, ampak kar je pomembno, je naslednje. Torej, s temi družabnimi omrežji lahko komuniciramo z največjim možnim številom državljanov. Če, na primer, neko sporočilo pride do 3, 4, 5 tisoč ljudi, je to že zelo pomembno naprimer informacija, ki je objavljena v časopisu, ne pride nujno do tolikšnega števila bralcev. Za politično, za zunanjo politiko oziroma za evropsko politiko velja, da se redko znajde na naslovnici časopisa. To pomeni, da bralci časopisov morda redko pridejo oziroma redkeje pridejo do teh informacij. Seveda imam tudi internetno spletno stran, ampak tam se samo predstavim. Torej, tam eh, objavljam fotografije, eh, svojo dejavnost, to ni dinamična spletna stran. Težko je pripraviti dinamično spletno stran, ki je istočasno stran, na kateri se predstavimo. Torej, sam komuniciram z, zlasti preko Facebooka. Uh, Pred eh, nekaj časa sem bil v Silicon Valley in tam sem srečal eh, pomembne razvijalce teh eh, omrežij, torej Google, Facebooka. To je svet tehnologije, to je svet spleta, torej govorimo o, tudi o umetni inteligenci in tako dalje. Zelo veliko število tehnologij pripravlja tudi svoje algoritme, svoje storitve in smo zgolj na začetku te poti. Politika, komunikacija, elektronska demokracija, vse to bo vedno bolj del našega vsakdanjega življenja in moramo biti pripravljeni na to. Mi, državljani, ki želimo biti vključeni v sprejemanje odločitev. In mi, politiki, ki moramo poskrbeti tudi za to, da bo naša dejavnost poznana. Prav tako potrebujemo povratne informacije v realnem času. Če nekaj napišem na Facebook, potem bom v petih minutah prejel vsaj eh, deset kritičnih in nekaj pozitivnih eh, povratnih informacij. To so ljudje, ki v realnem času z mano komunicirajo jutrišnji svet bo veliko bolj interaktiven, veliko bolj uh, povezan, veliko bolj tehnološko uh, opredeljen in moramo iti v korak s časom. Če samo pomislimo na to, da iPhone obstaja šele deset let in v desetih letih eh, se je naše vsakdanje življenje radikalno spremenilo. Pomislite, kaj se bo zgodilo v naslednjih petih ali desetih letih. Upam, da bomo mi, če bomo ponovno izvoljeni, še naprej torej dejavni na političnem področju, ampak to bomo morali narediti na tak način, da se bomo prilagodili jutrišnjemu svetu. Zahvaljujem se vam za povabilo in upam, da bo naša komunikacija še naprej tako dobra. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. The... Tako, tako lahko pridemo iz slonokoštenega stolpa. To je zelo pomembno. Je pa včasih seveda težko uporabljati vizualne vsebine. Smo pa sedaj na začetku povratnih informacij. Kasneje bomo imeli tudi še mreženje. Tudi sam bom pazil, ko bom jedel in pil, torej pomislite na to, ne slikajte nas, ko bomo jedli in pili. Sedaj pa Igor Šoltes iz Slovenije, dobrodošli pri nas, predstavnik skupine Zelenih ste pri svojem prvem mandatu v Evropskem parlamentu, imam prav. Imate 7000 sledilcev na Facebooku, skoraj 2000 sledilcev na Twitterju, 3 do 4 krat na teden objavljate na Facebooku in 2 do 3 krat na dan na Twitterju včasih objavite tudi fotografijo svojega družinskega življenja, to je malo drugače. In ste poročali celo o kolesarskem maratonu, na katerem ste sodelovali. Dara, pogledali smo si vašo stran. Torej, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Hvala, da ste prišli. Veselim se zelo konstruktivne in intenzivne razprave v teh dveh dnevih. Mislim pa, da je ključni trenutek za organizacijo takšne konference tudi zaradi rezultatov v ZDA. V ZDA imamo temeljni primer vloge družbenih medijev. To je pomembno za vse nas. Vloga družbenih medijev pa je različna po državah. Torej, je potrebno prikrojiti družbene medije, tudi glede na specifične razmere po državah. Dovolite pa mi, da izkoristim to priložnost za to, da bom govoril po slovensko, torej da bodo lahko tolmači tudi upravili svoje delo. Pozdravljam slovenske tolmače. Slovenski tolmači se za to zahvaljujejo. Torej, nadejnite si slušalke. Izkoristil bom to priložnost in tudi sam govoril v maternem jeziku, čudoviti slovenščini. Um. hvala za še enkrat za uh, besedo. Uh, jaz sem uh, se ravno včeraj vrnil iz Moldavije, kjer uh, so potekale predsedniške volitve in uh, moram reči, da je vpliv socialnih medijev v Moldaviji popolnoma drugačen, kot je to primer v Združenih državah Amerike. V Moldaviji še vedno ekstremno močno vlogo igrajo klasični mediji, eh, posebej še televizija. In eh, problem seveda je samo v tem, koliko je pluralnosti v lasništvu teh medijev, ampak to je na nek način eh, druga zgodba. Pred letom dni, se, oziroma leto sem se odeležil tudi volitev v Ugandi, kjer pa so socialni mediji odigrali zelo pomembno vlogo. Razlog je zelo preprost problem z električno energijo, ker ta ni razprostrena po celi državi, uh, imajo pravzaprav kot edini medij na voljo uh, eh, radio na baterije in na nek način jim je uh, network oziroma uh, socialno omrežje, ki pa očitno prodera v vsako vas na tem svetu, tako približno kot Coca-Cola, uh, se je to zgodilo tudi v eh, Moldaviji oziroma v Ugandi. Eh, moram reči, da seveda tam eh, še kako dobro razumejo vpliv in moč socialnih medijev in pa Facebooka, zato je 48 ur pred volitvami in dan po volitvah padel sistem networka in je bilo onemogočeno spremljanje in komuniciranje preko Eh, Facebooka in ostalih socialnih medijev, kar je seveda zgolj eh, na ključe. Eh, tisto, kar bi svojega lasnega stališča želel reči, jaz se prej nikoli nisem aktivno ukvarjal z rekel, politiko v tem smislu, da bi bil recimo član parlamenta, tako je moj prvi mandat. In uh, sem se dolgo časa upiral tem socialnim medijem, kot so Facebook, Twitter in ostale eh, oblike. Predvsem zato, ker um, nekako nisem želel uh, izpostavljati svojega privatnega uh, življenja, ampak uh, pod mojim stalnim prepričevanjem, da je to potrebno v sodobni komunikaciji, sem na koncu seveda popustil Eh, zato eh, si lahko in se vabljeni k ogledu teh mojih socialnih eh, orodij. Sam bolj prednjačujem oziroma bolj sodelujem na, na Facebooku kot na Twitterju. Na Twitterju nekako še vedno ohranjam relativno rekel, sramežljivost in če rečem korektnost. Twitter pa se mi zdi, da je neko okolje, ki seveda ima ogromno plati Eh, tako pozitivne kot negativne, eh, je na nek način nefiltrirana komunikacija, ki je lahko tudi zelo nevarno urodje. Eh, zelo nevarno urodje tudi za širjenje mnogih neresnic in pa seveda tudi laži, ki se jih težko briše, težko demantira in ogromno časa je včasih potrebno, da se lahko demantirajo določene eh, novice ki, ali pa informacije, ki niso resnične in jih je pravzaprav, kot je v svoji pesmi eh, napisal pesnik Viktor Igo, tako kot beseda, ko jo enkrat izgovoriš, jo ne moreš nikoli več ujeti, ker te vedno prehiti in tako je tudi z uh, Facebookom. Ko je enkrat objavljeno, je objavljeno praktično za zmera in težko seveda spremeniš uh, stvari je po drugi strani Facebook se tudi nevarno, eh, nevarna oblika za spodbujanje in kreiranje tudi sovražnega govora in razvijanja določenega eh, ekstremizma. Moram pa reči, da iz vlastnih izkušenj eh, je res, ni, ni, ni administratorja, ki bi, ki bi na nek način skrbel za higieno strani, kar je verjetno logična posledica tega odprtega trga in sveta, ampak eh, včasih sem tudi sam presenečen nad, eh, nad rekel, nivojem eh, izjav. In to, kar je rekla seveda kolegica Maneskojeva, zdi se, da včasih komentatorji na teh Facebook straneh ne berejo vsebine, ampak preberejo samo naslov in z, včasih že z nekim pred občutkom ali pa pred, priprava, pred oblikovanim mnenjem že komentirajo posamezne dogodke, ki so potem ali pa posamezen tekst, ki izražajo to, da komentar seveda ne sledi uh, sami vsebini. In uh, tisto, kar opažam v tem Facebook svetu, je, da seveda se je Facebook spremenil, da uh, ni več samo eh, zabava ne, in poročanje o kakšnem maratonu, ampak da je pravzaprav postal tudi neusmiljen boj. Ne, neusmiljen boj za različne namene eh, in cilje. In eh, na nek način bo zanimivo spremljati v prihodnosti, kakšen bo ta spopad med, če rečem, klasičnimi mediji in pa socialnimi omrežji. In kot sem rekel, je seveda v vsaki državi odvisno, kakšno moč imajo socialni mediji in od tega je tudi uh, odvisen doseg uh, tega omrežja. Je pa tudi res, da uh, se mi zdi, da je na nek način to, kar sem že uvodoma nakazal, Facebook kot pomerjanje obleke, uh, da vsakemu paše na svoj način in vsak si mora znotraj Facebooka poiskati svoj kroj, ki mu rekel, najbolj pristaja. Uh, ker eh, v nasprotnem primeru imaš lahko zelo preveliko ali pa prekratko Facebook obleko, kar lahko povzroči potem popolnoma napačen, napačno reakcijo, kot, kot si sam uh, želiš. Tako da uh, pri sporočanju seveda vsebin, uh, tudi s tem, kar, kar počnemo tukaj, je seveda odvisno, kakšno, uh, kaj želiš sporočiti. Ali si bolj komentator in samo posrednik posameznih dogodkov ali pa skuša zadeve tudi uh, komentirati. In tu je seveda ta uh, bistvena prednost, če sem prej govoril o slabosti Facebooka, ta, da, uh, je, da ima izjemno razširjeno publiko in da lahko uh, sporočaš tisto, kar seveda ne moreš preko uh, klasičnih ali obstoječih medijev na, na uh, isti način. Tako da jaz ne bi sicer želel biti predolg, nisem poseben guru tega socialnega omrežja, moram reči, da se dnevno učim tako na napakah kot na drobrih uh, eh, straneh, je pa to seveda takšno, takšno permanentno izobraževanje ali pa permanenten, uh, permanentna pot, kjer se z vsakim novim dnem uh, naučiš novih prijemov in eh, tudi pri prebiranju člankov za današnjo konferenco sem lahko naletel na zelo različne in diametralno nasprotne ocene o vplivu in dosegu eh, teh, teh socialnih medijev in pripričan sem, da bo tudi ta konferenca z vašo pomočjo dala ne mogoče dokončne odgovore, ampak vsaj uh, osnutke smeri, kam pelje ta svet uh, socialno uh, omrežje ali pa socialni mediji in kako pomembno je poleg vseh talentov, ki jih ima človeštvo, tudi rekel, čisto individualni talent za te socialne eh, medije. Hvala za pozornost in torej uspešno konferenco naprej. Thank you very much. Hvala lepa. Facebook je tudi že bojišče, ni samo za zabavo. In mislim, da imamo tukaj že tudi bojne lade za to komunikacijsko nevihto. In tako pa če v politiki zamujamo. Ampak vseeno, če ima kdo kakšno vprašanje, prosim, dvignite roko. Zelo visoko. Še više. Imam pa samo vprašanje za vas politika spreminja svet. Ne gre samo za komunikacijo. Moje vprašanje, kako lahko všečkanje, če delite link, prevedete v to, da se udeležite, lotite neke zadeve, kako torej svoje sledilce, svojo publiko preusmerite v prave dejavnosti, ko objavljate na spletu. Kdorkoli izmed vas? Gospa Manesko, hvala lepa, to je zelo zanimivo. To je vprašanje, ki je vedno v naših mislih, kaj ti seveda komuniciramo o člankih, o naših stališčih, kako reševati različne vprašanja. Vendar pa nikoli ne vemo točno, ali res dosežemo javnost in ali s takim tipom komunikacije lahko tudi povzročimo spremembe. To poskušam storiti, ko gre za, naprimer za pobude, poskušam združevati spletno komunikacijo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 boja proti spletnemu džihadizmu. Na Twitterju smo skušali prepričati odgovorne, da ne zaprajo vse tiste račune, ki so spodbujali k džihadizmu. Torej, ni šlo samo zato, da sem o tem govorila v parlamentu, pisala članke o tem, organizirala konference. Ne. Sestala sem se z ljudmi po državah, še prav posebno v Romuniji, in jih pripeljala za isto mizo z, oblast, z organi oblasti, predstavniki tistih institucij, ki so torej udeleženi v teh postopkih. Mislim, da torej ni tako enostavno. Ne verjemite, da če boste objavili kakšen članek, da boste s njim že rešili težavo. Ne potrebno bo iti dlje, potrebno se bolj poglobiti v to. Toliko z moje strani. Uh, odgovor je zelo enostaven. Nisem na Facebooku in Twitteru zato, da bi se pogovarjal z ljudmi, ker sem zelo družaben človek in ker se rad pogovarjam o vremenu ali čem podobnem. Vaš čas skušam pošiljati svoje sporočilo moje poročilo, sporočilo je zelo jasno in skušam pokazati, po kateri poti želim iti. Upam, da tisti, ki berejo moje objave, podajo pripombe, me kritizirajo, bodo šli z mano v tej smeri. Torej gre vse čas za to, da prepričujemo ljudi, da naj podpirajo svoje zamisli, svoje projekte, naj sledijo svojim načelom. To je torej vsakodnevno delo, ko skušamo prepričati ljudi, da rešitve obstajajo, da imam rešitve za določene stvari, da so moje zamisli dobre. seveda, rad imam konstruktivno kritiko mojih zamisli. Vendar pa tudi blokiram kar precej uporabnikov, kaj ti. Veliko je ljudi, ki so plačani samo zato, da kritizirajo, ki se spravljajo na politične nasprotnike na straneh Facebooka, samo zato, da bodo lahko objavili svoje negativne pripombe. No, praktično sem. Enostavno jih blokiram in zbrišem pripombo. Imamo pa potem tudi nekaj zelo dobrih kritik in seveda jih potem upoštevam. In moja komunikacija prek, prek družbenih medijev je, da skušam zajeti pri svojih projektih, kar se da veliko ljudi, in jih skušam prepričati, da je to prava smer. Gre torej za to, da vključujem ljudi. Hvala lepa, gospod Šoltes. Hvala lepa s Facebookom in družbenimi mediji. Lahko plivate na javno mnenje. Prav tako lahko rešite določene težave, spobodite ukrepe ali pa začnete s postopkom reševanja težav. Naj vas samo spomnim, kako velik vpliv je bil pri teh družbenih medijih v boju proti TTIP-ju in CETI. Več kot 3 milijone podpisov smo zbrali prek družbenih medijev proti čezatlantskim sporazumom. To je bil, bilo torej zelo veliko vse evropsko gibanje. In v takih kampanjah socialni mediji igrajo pomembno vlogo. Tako za kot proti. Facebook je torej tudi nekakšno orodje, kjer se soočajo različna mnenja. Različna mnenja o različnih temah. In pripombe potem lahko določajo tudi, v katero smer bodo določene dejavnosti ukrepi šli. Zato je potrebno imeti stalno komunikacijo z ljudmi, ki tudi podajajo komentarje. Kar se mene tiče, poskušam odgovoriti na vsako pripombo. Včasih je to sicer nemogoče, ampak z meseci in leti ugotoviš, da so nekateri vse čas pozitivno ali negativno nastrojeni, kar se tiče svojih pripomb. Torej, da, če lahko dosežete vašo ciljno publiko, sporočili, ste dosegli svoj namen, da pa tak trg to pač je. To je potem v javni domeni, če kdo želi, lahko to vidi, če ne pa ne. Hvala lepa vsem trem za zanimivo omizje. Mislim, da je sedaj čas za kavico. Aha, še eno vprašanje. Odlično, prosim, če se predstavite. Denis iz Slovenije. Vprašanje za udeležence omizja pa je preprosto. Zdi se, da se vam družbeni mediji zdijo kot eh, platforma za oglaševanje. Slišali smo, da ste govorili o tem, počnemo to, promoviramo, spodbujamo to, se lotevamo tega in pravimo to in ono. Nisem pa popolnoma prepričan, da uporabniki družbenih medijev imajo to za platformo tega tipa oglaševanja. Glede na kritiko, ki je določen projekti požamejo, gospod Šolte se je o tem govoril, kaj ne menite, da bi, ko ustvarjate politike, imeli globli, globle možnosti porabe teh platform za vplivanje na ljudi. Prvič po 2000 letih v zgodini človeštva imamo sedaj možnost eh, neposredne, izvajanja neposredne demokracije v obsegu, kot je bilo nemogoče. Skoraj 3 milijarde ljudi, 2,7 milijarde ljudi lahko prispevajo svoje misli, ideje v zakonodajni postopek. Mar se nam ne zdi, da bi to orodje morali uporabiti bolj v tej smeri, ne pa samo govoriti o tem, bom pač objavil to, kar mislim, bom objavil eh, in videl, kaj ljudje mislijo, sedaj bom preveril svojo spletno stran. In to je potem seveda enosmerna ulica, ko govorite o družbenih medijih v tej smeri. Potem pravite, moram dati tudi fotografije, besedilo, vendar potencial je gromozanski. I, I, I just want to, Gospod Manesko, to, to, uh, thank you for this. Jaz se vam zahvalim za to. Popolnoma se strinjam z vami kot sem razložila, razložila že v svoji predstavitvi, veliko povdarka dajem vsebini tega, kar piše. Torej, ne gre samo za oglaševanje svojega dela. Če si ogledam te svoje, moje članke, potem govorim o temah energiji, varnosti, geopolitiki. To so področja, kjer sem najbolj dejavna. In želim si, da ljudje, kot ste vi, si preberejo vsebino in potem podajo povratne informacije. Na teh področjih delam. Ne gre samo za to, da to objavljam, potem pa to pustim in pač je upravljeno. Res je, to je frustracija, če nekaj delamo, se pripravljamo, pričakujemo povratne informacije, ljudje pa potem podajo pripombe samo na naslov, spoh ne preberejo vsebine. To je potem slabo, kot sem dejala lahko potem prepričamo ljudi, da si bodo prebrali več kot samo naslov, da bodo se poglobili vsebino. Ne, ne objavljamo vsi samo fotografiji. Nekateri izmed nas, veliko izmed nas, se zazemamo za vsebino. Naše delo je pomembno. Pomembno je za nas in želimo to deliti in želimo si povratnih informacij. Sicer se pač ne bi trudili. Ampak, ja, težko je. Vi imate svoj pristop, mi imamo enakega z druge strani. Kako lahko se torej na neki stični točki dobimo? Veliko je površnosti. To je res in to potem vodi do zelo slabih rezultatov. To je res. Zato vas potrebujemo, da ustvarjamo boljše politike. Potrebujemo pa vaše povratne informacije in tega prav veliko ne dobivamo. Yeah, I have already told you that. Ja, dejal sem že da je moje komuniciranje prek družbenih medijev tako, da želim vključevati ljudi, da postanejo dejavni. Vendar pa razumem, zelo razumem, dobro razumem to, kar ste dejali. Moj odgovor je prav imate, vendar pa nismo še tam. Inteligentni ljudje iz Argentine so pripravljali platformo e-demokracija, nekaj o čemer ste govorili ravno kar. Naložbeniki so jih preselili v San Francisco, sedaj so dejavni tam in ta platforma temelji na posebni tehnologiji. Je pa to zelo zahtevno, kaj ti ljudje želijo varne podatke, želijo varnost za svoje podatke ne želijo biti dejavni v velikih projektih in tudi ne povedo točno to, kar mislijo, če niso prepričani, da so njihovi osebni podatki varni. Pripravljajo torej platformo, na kateri lahko spremenite nekatere osnutke, nekatera poročila, lahko glasujete, lahko podajate predloge v realnem času. Vendar pa to s tehnologijo, ki jo še, že imamo, še ni mogoče. Seveda lahko damo zamisel na Facebook in potem pričakujemo od ljudi, da bodo podajali pripombe, dodajali informacije, vendar pa v tem trenutku, sicer nisem strokovnjak, sem ekonomist, nisem prav dober, kar se tehnologiji tiče in tole je moj višek tehnologije. Facebook je zame maksimum. To še obvladam, kar se tiče tehnologije. Vendar pa, pogovoril sem se z njimi, bil sem v San Francisco in pravijo, da bodo čez dve leti imeli vse pripravljeno za platformo, za e-demokracijo, kot to imenujejo. Vendar pa vem, potencijal je res gromozanski. Se strinjam. Dobro je, da se vsi strinjamo. In se, se tudi sam strinjam. No, no, no. Right. Really enormous... Prav imate. To je zelo dober prostor za demokracijo in Facebook. Je. Yeah nekakšen prostor totalne demokracije, lahko poveste vse, kar hočete, ni filterjev, ni omejitev, nič vas ne bo ustavilo, vendar pa je pomembno se lotiti tudi pravih vprašanj in izpostavljati prave teme ter poskušati se ne izogibati vprašanjem. Potrebno se je odzvati takrat, ko je to aktualno, ko je to treba storiti. V nekaterih primerjih pa se dogaja tudi, da pričakujemo več, kot pa potem dobimo prek povratnih informacij. Naprimer, včasih podcenjujemo vpliv nekaterih tem. Danes sem objavil svoj odziv na volitve v Moldaviji. šlo je za spor med prorusko, proevropsko strojo, korupcijo, protikorupcijskim bojem, vprašanje LGBT, vprašanje enakosti med spoloma. Na koncu pa sem omenil tudi to, da lahko v Moldaviji najdemo zelo, zelo dobro vino. In večina odzivov se bo osredotočala na kakovost vina. O tem sem prepričan. Uh, ja, dobra stvar družbenih medijev je, da se ta razprava lahko nadaljuje na spletu, na Facebooku, Twitterju, lahko torej smo tam še dosegljivi za vprašanja. Držati se moramo časa, veliko dela imamo. Hvala vsem trem. Hvala lepa javnosti za vaše tvite. Smo najboljši v Belgiji in v Španiji. Sedaj pa pet minutni odmor, potem pa nadaljujemo. Če želite dejavnosti Instagram po drugem omizju, se registrirate tukaj na vhodu v dvorano. Instagram 2, samo če se boste registrirali.

are thinking of finishing the coffees, we start in... Ko, prosim, sedaj pa počasi zaključite s kavo, čez dve minuti bomo nadaljevali. Vrnite se na svoje sedeže. Nikoli. Uh, Tako, to sedaj je zadnje omizje, potem pa boste imeli še delavnice. Upam, da ste se vsi že upisali za njih. Tole omizje se imenuje institucije, gredo socialno, se ukvarjajo s socialnimi mediji. In tukaj imam predstavnike GD za komunikacijo. Imamo tudi hashtag za ta sestanek, to je Peak Social. Prav tako imamo tudi Wi-Fi. Če imate težave z dostopom ali se ne spomnite gesla, prosim, vprašajte tukaj Antonija pri vratih, ki mimo grede ima tudi seznam na vzočnosti. Podpišite se ali se daj, kasneje, ko boste odšli. Dajte, podpišite se mu na seznam, Tako, sedaj pa kar začnemo, kaj ti malo že zamujamo. Sedaj želimo predstaviti tri, na tri različne načine, kako parlament skuša institucionalno politiko približati državljanom. In z mano imam tri kolegice. Kolegico Kristino Kardum dela v enoti za spletno komunikacijo, je strokovnjakinja, pionirka na tem področju. Redite odprla za parlament in veliko Facebook eh, prenosih je glavno za parlament. Potem naslednje je kako Carolyn Bowens tudi izgede za komunikacijo in predstavila vam bo drugo predstavitev. Predstavila vam bo uh, govor o stanju v Uniji, kako parlament to pokriva in kako skušamo olajšati spremljanje to za državljane. In potem na moji desni naprej še je kolegica Tanja Rudolf, ta pa bo prva spregovorila, spregovorila bo o dela pa v GD za komunikacijo, v enoti za informacije za odnose z državljani in upravlja kampanjo za človekove pravice, kot del tega je bila odgovorna za mednarodno kampanjo ob dnevu žena. In to bo predstavila danes Tanja. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Se upravičujem za svoj glas. Torej, predstavila vam bom primer, kako lahko fotografsko novinarstvo uporabimo za kampanjo ob dnevu žena. Preden pa se tega lotim, pa naj podam kontekst, kako ta kampanja se umesti v naš koncept človekovih pravic. V naši enoti imamo kampanjo o človekovih pravicah in tu imamo tri glavne elemente, ki dosega vrhunec. To je Saharova nagrada, decembra se podeli, potem Mednarodni dan žena, marca. Tukaj vedno podamo sporočilo, prek odbora za enakost spolov v Evropskem parlamentu in 3. maja nekaj naredimo za svobodo tiska. Dan svobode tiska je takrat. Skušamo torej povezati vse tri elemente in ena od zamisli, ki smo jih imeli, je bila, da bi fotografsko novinarstvo uporabili za to, da bi povezovali te zamisli, da bi to torej bila povezovalna nit za kampanjo in bi tako to ponazorili. Najprej smo začeli s kampanjo ob mednarodnem dnevu žena leta 2006. Takrat smo imeli prosilce za azil in begunce kot temo in to se nam je zdelo zelo pomembno. Veliko je že bilo fotoreportaž na to temo, vendar pa malo ljudi se je osredotočalo na vidik žensk. Torej smo imeli poseben vidik, ki je naletel na veliko zanimanje pri medijih najeli smo Mariji Dorini, znano fotonovinarko, in prosili smo jo, da bi fotografirala begunke in prosilke za azil. To je počela mesec dva v Grčiji, v Makedoniji in v Nemčiji. Torej sledila jim je po celotni poti. Potem smo te fotografije uporabili za različna področja in v predstavitvi bom pokazala, kako je to praktično delovalo, kako smo torej skušali doseči kar največ medijev. Najprej smo skušali torej, to povezati s poročilom odbora za zadeve žensk. Naprimer, to smo imeli na banerjih, ukrašovanje zgrad in tako dalje. Imeli smo torej skupna prizadevanja za komunikacijo v vseh medijih. Potem smo organizirali razstave, eno v Bruslju, pa tudi v vseh pisarnah Evropskega prometa v državah članicah. In te razstave so se odvijale med marcem in približno junijem. Kaj se je zgodilo? Zaradi teh razstav in zaradi teme smo tako poželi veliko medijskega interesa. Imam številke, Malta naprimer, majhna država, osem člankov v medijih, tri naslovnice, tri televizijske postaje so pokrivale to razstavo, torej samo ta razstava je umestila to temo v medijih. Potem naprej. S fotografinjo smo dejali, da bomo tri fotografije uporabili za medijsko plasiranje. Dali smo jim medijem v državah članicah za ston in to nam je potem pomagalo, kajti sicer je to bila tema, ki ni imela prav velike zakonodajne teže in ni bila zanimiva za medije. Vendar pa, ker smo imeli zelo odločen fotografski material, so mediji to sprejeli kaj se je zgodilo. 45 člankov v 14 državah nam je uspelo pripraviti. Bolgarija, naprimer, smo imeli 12 člankov v samo eni državi s temi fotografijami. Prav tako smo razmišljali o partnerstvih in smo naredili poskus um, s kolektivom fotografov Disturb. To so nekakšni nekakšne govorilne akcije, ko potem fotografije objavljajo v najavnih prostorih. V Bruslju, Barceloni in Parizu smo to spodbudili, da vidimo, kako deluje. Dejstvo je, da je to kolektiv fotoreporterjev, sami so fotoreporterji, imajo veliko medijskih kontaktov, dejavni so na družbenih medijih in že samo tako so ustvarili, ne samo s temi fotografijami, fotografijami v javnem prostoru, tudi prek svojih socialnih medijev, s svojimi medijskimi viri, so dosegli popolnoma nove medije, ki jih sicer ne bi dosegli samo z našimi prizadevanji. In mislim, da je zanimivo, da so tvitali o tem, da je to bilo potem ponovno tvitano strani Reutersa, predsednika Cipra in tako dalje. Torej, tudi tisti, ki sprejemajo odločitev, so torej tvitali na družbenih medijih. In potem L, revija je tudi slišala o tem partnerstvu in zelo jih je začel zanimati ta projekt, kaj so želeli storiti. Običajno gostijo v mizje fotoreportarjev v Perpignonu v septembra v Franciji. Torej so želeli to narediti zaključno temo svojega omize na tem festivalu. Povabili so našo fotografinjo in so želeli slišati tudi stališče parlamenta. Prav tako pa so potem naredili reportažo na štirih straneh v ELU, vključevali so tudi parlament in to je bilo potem objavljeno v EL Francije, Bolgarija, Francija, Italija in Romunija. Imeli smo torej kar precejšno pokritost s tem v reviji, ki je sicer ne bi dosegli. Kakšni so rezultati torej? Gotovili smo, da so mediji in socialni mediji to odlično sprejeli zaradi visokokakovostnega fotografskega materijala. Tako smo lahko ponazorili politično dogajanje. Zelo veliko smo dobili za to naložbo, kajti stala nas je veliko manj, kot bi sicer plačali v oglaševalski agenciji za tako kampanjo. In doseg je bil veliko večji, kot če bi plačevali za oglaševanje. Ta kampanja je bila tudi daljša, kajti najprej smo mislili, da bo to samo za 8. marec, zaradi razstav, medijske pokritosti in tako dalje, pa se je potem to nadaljevalo do septembra. Časa smo se naučili, za povzetek, mislim, da smo morali najti pravi medij za to sporočilo. Fotoreportaže delujejo in prava partnerstva so nam omogočila dosego več ljudi ciljno publiko, ki je morda sicer ne bi dosegli. In moč fotoreportaž bomo sedaj uporabljali tudi v drugih kampanjah. Hvala lepa. Hvala lepa, Tanja. Vprašanja boste lahko zastavili po vseh treh predstavitvah, se bomo torej združili. Na začetku sem pozabila omeniti, da seveda lahko zastavljate vprašanja po Twitterju, tudi v dvorani, ko bomo s tem začeli. Kolega. Majko, ki sedi tukaj v prvi vrsti, pa sprejema vprašanja prek Twitterja. Kakorkoli torej želite, seveda dobrodošli tudi tisti, ki nas spremljate po spletu. Pošljite vprašanja, prisluhnili vam bomo. Pozabila sem tudi povedati, da sem Barbara Kiler, sem koordinatorka v enoti, kjer dela tudi Karolina, ki je predstavila drugo predstavitev o govorih o stanju Uniji. Povedala nam bo, kaj ti govori so in kako parlament spodbuja ljudi, da bi temu sledili. Prosim. Um, Pozdravljeni. Poskušala bom biti tako jasna in kratka v predstavitvi stanje v Uniji? Kdo med vami je naletel na kakšne objave, ki so govorile oziroma napovedovale ta govor? No, kar dobro, ampak kar veliko bo treba še narediti. Za tiste, ki ste pa zamudili ta pomemben dogodek, to je letni dogodek. Predsednik komisije predstavi politično stanje preteklega leta in prednostne naloge za prihodnje leto. Najprej ima govor, potem pa poteka razprava z državami članicami in potem lahko pač odgovori na njihovo vprašanje, če jih ta postavijo. To je pomemben inštrument politične odgovornosti, zagotavlja pa tudi preglednost. S tem se na evropski ravni določijo prioritete. To pomeni, da to zadeva vse državljane in bi moralo biti dostopno vsem državljanom. Če upoštevamo, da imamo 28 držav in 24 uradnih jezikov in če upoštevamo to, da je zaupanja vse manj v zadnjih letih, torej zaupanja v politične inštitucije, potem je treba povedati, da je to velik komunikacijski izziv in poskušala vam bom povedati, kako smo se odzvali na ta izziv. Torej, najprej želiš sprožiti pogovor, ustvariti želiš neke informacije, ki bodo sprožile odziv. Družbeni mediji imajo nek namen. Vse, kar želimo objaviti na njih, mora biti ustrezno utemeljeno. Kar tako prazni članki, prazne vsebine ne bodo koristile. Zato moramo se odločiti, kakšne informacije bomo objavili na različnih platformah. Imamo Twitter, Facebook, LinkedIn in podobno. In vedno se je treba odločiti, kakšno publiko želimo nasloviti. Potem drugi izziv je, da gremo v živo. Nekatere platforme, kot naprimer Facebook Live ali pa Twitter Moments, vam omogočajo, da ljudje, ki se dogodka ne morejo fizično udeležiti, so Eh, nekako prisotni, kajti preko določenih hashtagov lahko sledijo nekaterim videom. S tem daš ta občutek nujnosti in spodbujaš ta občutek nujnosti in tak, takojšnosti, ki ga omogočajo novi mediji. pri Facebooku je bilo nekaj problemov pri prenašanju tega govora, zato smo potem to umaknili, vendar pač eh, naslednjič bomo poskušali te probleme odpraviti. Twitter tim je uporabil eh, Twitter Moments prvič prav ob, tej, ob tem nagovoru, In takrat smo bili eh, prisotni več kot 4 ure in bili na vodilni poziciji več kot 4 ure po svetu, ravno ko sta se razhajala Angelina in Brad. Tukaj lahko vidite infografiko, torej grafikone o tem, kaj je nagovor o stanju v Uniji, kaj so različni koraki vsega tega, kakšne so potem raziskave znotraj Evropskega parlamenta o tem, kakšen ukvir je to. Potem tukaj lahko vidite video, prenos in tudi Storify. Mislim, da je to potekalo v živo. Ali poznate Storify? To je zelo dober način za pripovedovanje zgodb vključiš lahko različne elemente tudi iz platform družbenih medijev. In to je pokrivalo razpravo v angleščini, vključeni so bili citati, videi in različni odlomki. Potem so tukaj še informacije iz ozadja. Kristina in Robert sta naprimer pripravila Facebook Live s predsednikom Šulcem en dan pred tem govorom, zato da bi ljudje vedeli, da se bo to zgodilo in kako lahko čim bolje obvestiš, tako da povabiš predsednika parlamenta. Preko te platforme greš v živo in potem objaviš zgodbo. Tukaj vidite, kako vse skupaj zgleda v zadju. especially, I repeat, on issues concerning the distribution yeah. of wealth. The so basically, this allows you to reach out to a different audience. Na tak način lahko dosežeš različne vrste publike, mogoče tiste, ki jih drugače ne dosežeš, mogoče mlade, ki um, ne poznajo tako dobro teh političnih dogodkov. In s tem, ko dosežeš nove vrste publike, dosežeš tudi večjo preglednost. potem moraš obvladovati pogovor. Od vseh ne boš dobil pozitivnega odziva. Če komuniciraš kot inštitucija, je nevarno, da boš hotel biti preveč konformističen, da boš hotel vsem ugajati, ampak vseeno to nikdar ne uspe in naj vas to ne odvrne. Potrudite se, da ne objavljate provokativnih informacij in da umaknete tiste, ki niso ustrezne. In potem še ena stvar, slediti je treba rezultatom. To je zelo pomembno vsebina, ki ste jo objavili, mora biti sledljiva, zato da lahko kasneje vidite, koga ste dosegli, kako dobro vam je to uspelo. Ne samo zato, da bi videli, kako visoke številke so bile, ampak zato, da bi lahko videli, kaj lahko izboljšate v prihodnosti, kajti ta dogodek poteka vsako leto. Tukaj nekaj številk. Hashtag je bil uporabljen 65 tisoč krat en dan potem in 9000 krat en teden zatem. Štiri ure smo bili na prvem mestu 14. septembra in več kot 20 milijonov ljudi je sledilo temu dogodku po različnih poteh, ki jih je omogočil parlament, recimo Facebook Live in drugi. In potem, kaj priporočam v branje? story covering the debate, to smo mi napisali, potem press release oziroma objava za javnost in potem poročilo uh, parlamenta. To lahko vedno uporabite. In tudi projekt, na katerem sem delala, ki ga imenujemo zakonodajni vlak, ki zelo jasno pokaže, načrt, Junkarjev načrt v desetih točkah, kajti to je treba poznati. Upam, da bo diapozitiv na voljo, da bo predstavitev na voljo, če ne pa fotografirajte kar zdaj ekran, zato da boste imeli povezave. Lahko vam pošljemo vse skupaj oziroma povezave tudi po konferenci. Najlepša hvala. Again, Vprašanja so več kot dobrodošla. Michael jih bo zbral preko Twitterja, po zadnji predstavitvi pa bomo imeli krajši pogovor. Zadnja predstavitev, za njo skrbi kolegica Kristina. Ona je uvedla Reddit v, evropskem, v Evropski parlament med platforme, ki jih uporablja Evropski parlament. Govorila bo o videih in o tem, kako parlament komunicira na družbenih omrežjih. Izvoli, Kristina. Hvala. V veselje mi je, da sem tukaj. Ime mi je Kristina. Prihajam iz Hrvaške in zato imam tudi tak naglas, kot ga imam. Poskušala pa bom biti čim bolj jasna. Danes je gospa Magines na začetku konference rekla, da so nas družbeni mediji spremenili v proizvajalce. Omogočajo nam, da se povežemo z ljudmi, ljudmi na čisto nove, bolj zasebne načine. In tukaj vam bom predstavila nov način, ki ni tako zelo nov za tiste, ki so poklicno v komunikacijah, ampak hotela bi vam povedati, da je bilo objavljanje videov leta 2016 oziroma da je v letu 2016 objavljanje videov nekaj popolnoma običajnega. Začelo se je na Facebooku in tudi Twitterju. Minutes, to... Lahko bi govorila sedem minut, ampak bom samo pet, zato da lahko pogledate tole. We are live in Chateau, France, in the European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 right now. And there's no stopping us right now. So the result of this is 11 videos that uh, gathered. Rezultat tega je bilo 11 videov, ki so pridobili 30 tisoč všečkov, pogledalo pa jih je 3,5 milijona ljudi. To so zelo velike številke za nas, ki delamo na področju družbenih medijev in vemo, da tega ni lahko doseči. In torej, zakaj gremo v živo, od, zakaj oddajamo v živo? Pravijo vam, pojdite tja, kjer so vaši voljivci, kjer so vaši državljani, ampak vaš cilj mora biti, da vzpostavite ustrezen odnos, avtentičen odnos z vašimi voljivci. Na Facebooku imate zelo veliko sledilcev. To je um, toliko, koliko ima parlament sledilcev, je dosti večje kot recimo sam Bruselj. Če oddajaš v živo, so novice res sveže in stvar je popolnoma zabavna. Zabavno je ustvarjanje takih videov in prinaša pozitivno energijo. Hkrati je to zelo enostavno. To lahko počnete s pomočjo mobilne naprave, prenašate ali zagotavljate vir za informacije za vaš računalnik. Lahko prenašate iz različnih kamer in potem prenašate iz vašega računalnika in tako naprej. Hotela sem vam povedati nekaj namigov, nekaj trikov, kaj smo se naučili. In naučili smo se, da če hočemo biti uspešni, je, da ljudem vnaprej poveš, da pripravljaš nekaj v živo ko smo pojasnili Facebook Live, bomo uh, naredili. Tega nismo objavili samo na Facebooku, ampak tudi na drugih platformah, tudi pri, na Twitterju in tako naprej, zato da so vsi zainteresirani bili s tem seznanjeni. Potem še ena praktična informacija. Preverite povezavo. Če boste oddajali v živo, preverite brežično povezavo, sploh če se bo karkoli premikalo. Presenečeli boste kako hitro se lahko znajdete v težavah. Preden začnete oddajati v živo, dobro vse opižite, opišite, eh, preverite tudi mikrofone. Mogoče ste videli, da smo vse čas opozarjali ljudi, da vklopijo zvok. To je namreč nekaj, kar ljudje radi pozabijo v živo morate oddajati vsaj 10 minut in do 90 minut. To je na mix Facebooka. Del časa ste uži, oddajate v živo, več ljudi vas bo videlo in hitreje se bo vse skupaj razširjalo. Video mora biti vizualno atraktiven, kolikor boste le mogli upoštevajte ta nasvet, vendar morate upoštevati tudi fizične omejitve prostora. Kar se tiče vsebine, poskušate izbrati zanimive teme, ljudi in dogodke in poskušate biti ustvarjalni. Poskušajte predstaviti, kaj se dogaja tudi pred ali za dogodkom, kaj se naprimer zgodi, preden zakonodajni predlog pride na plenarno zasedanje, kaj se zgodi potem z njim in tako naprej. Tukaj imamo naprimer Facebook Live z režiserji, ki so nominirani za nagrado Lux Prize. Potem smo pripravili tudi Facebook Live z poslancem, ki je bil zadolžen za COP21. Najprej nekaj ni delovalo, potem pa nam je vseeno nekako uspelo in je bilo zabavno. To je včasih zelo spontano in interaktivno, včasih je to tvegano, ampak ne bojte se. Prisluhnite tudi občinstvu. Emotikoni so nekaj zelo koristnega in s tem lahko vidite, kakšni so odzivi občinstva. Komentarjev na Facebook Live je desetkrat več, kot je komentarjev na običajne videe. Sam Facebook ima tak algoritem, da to spodbuja in vas pri tem podpira. Potem še en praktičen namik. Pozdravite ljudi, ki komentirajo, odzovite se na njihove komentarje, omenite njihov ime, ko jih pozdravite. In bolj kot se čuti to, da se stvari odvijajo v živo, bolj je to javnosti všeč. Odgovarjanje pa je lahko zelo zahtevno, odvisno glede na to, koliko imate sledilcev. Prosite tudi vaše sledilce, da si vas zabeležijo, zato da bodo naslednjič obveščeni o naslednjem dohodku, dogodku. V prihodnosti boste lahko videe še uh, popravljali, po njih risali in pisali in tako naprej. Stvar bo postala še dosti bolj zanimiva. Vidimo, da se zelo hitro razvijajo videi v živo z povečano resničnostjo. Vidite naprimer Pokemon Go, kakšen uspeh je doživel in videli boste, da bodo te oblike delovanja prešle tudi v druge oblike komuniciranja. Hvala. Much, Hvala, Kristina. Zdaj pa je čas za vprašanja. Imamo malo več kot pet minut ima kdo kakšno vprašanje, želi biti kdo prvi. Michael, smo dobili kaj preko družbenih medijev? Quite frankly, people are quite enthusiastic. Čisto pošteno povedano, ljudje so navdušeni nad predstavitvami. To je zelo dobro. Recimo eno vprašanje, ki se je pojavilo, je, kakšne strategije uporablja parlament za opredelitev tega, katera občinstva bo nagovoril in na katerih platformah. In potem naslednje vprašanje nanaša se na provokativne objave, kaj naredimo, kadar eh, kdo objavi te provokativne objave. Želi kdo odgovoriti na to? Yeah. Ja. Um, one, Začela bom z, drugimi, z drugim vprašanjem, trolls ali provokativne objave. Uh, slišali smo, da jih je treba zbrisati in prepovedati. Uh, to popolnoma razumem, kadar gre za vašo osebno stran, imate pravico to narediti in je to tudi prav. Ampak kot inštitucija pa hodimo po zelo tanki meji med tem, kaj so neustrezni komentarji in kaj je cenzura, torej kaj je črtanje neustreznih komentarjev in kaj je cenzura. Um, manevrskega prostora imamo zelo mano, malo. Če niste rasistični, ksenofobni, če to ni sovražni govor, ne zbrišemo, samo skrijemo če menimo pa, da je nekaj zelo neustrezno, ljudi opozorimo, preden, jih, eh, preden jim prepovemo. Seveda pa se taki troli potem pojavijo večkrat in če se večkrat potem črtamo oziroma zbrišemo tiste račune, ki kar naprej objavljajo take provokativne komentarje. In potem prvo vprašanje, katera ciljna skupina in katera platforma. To je vprašanje, ki se še razvija. Imamo zelo ustvarjalen tim, ki vedno poskuša tudi nove stvari, um, tudi vključiti tiste, ki včasih nočejo pri takih stvarih sodelovati. Mi pač poskušamo videti, kaj je novega in to uporabiti in potem vidimo, s katerimi skupinami smo na tak način v stiku. tukaj dobimo zelo veliko informacij o tem, katere skupine zadeva nekatera platforma. In to poskušamo uporabiti za to, da naše sporočilo res usmerimo k ustreznim ljudem. Upam, da sem s tem odgovorila. Yeah, well. uh... Vidim še eno vprašanje na Twitterju. Čeprav vem, da prihaja od nekoga, iz dvorane. Marija sprašuje, kako se parlament odloča za strategije, za vsako novo platformo. Kristina, ti si uvedla Reddit, mogoče bi lahko odgovorila. Ja, prisluhniti je treba občinstvu in videti, kdo je občinstvo z veseljem sem delala s Karolino na LinkedInu in tam sva imela zelo dober pregled nad tem, kako različno je lahko občinstvo. Če daš ljudem na LinkedInu in Facebooku isto vsebino in eh, potem isto vsebino tudi na Twitter, ker bodo eh, eh, vsi se bodo odzivali popolnoma drugače, zato ker nisi povsod enako anonimen. Tisti, ki se bodo upletli v pogovor. Example, eh, because you are anonymous. And one would think that this means that all hell breaks. Tisti, ki se bodo upletli v pogovor na Twitterju, eh, bodo bolj konstruktivni in pri Redditu tudi zelo veliko sledimo in sami po pospravljamo. In v bistvu sploh ne omogoča, pri, eh, tukaj zdaj govorim o podrediti, Eh, Reddit ne omogoča trolinga, torej provokativnih objav in nesramnih komentarjev. Če želite to poskušiti, je to zelo dobro območje, kjer lahko poskusite, je pa to tudi območje, kjer hitro ste deležni neuspeha kajti nekateri so prav alergični na uradni govor. Včasih morajo biti previdni tudi novinarji. Zaenkrat zato lahko rečem, da stvari še preizkušamo, da bi videli, kaj deluje in kaj ne. Pomembno pa je, da analizirate občinstvo, da vidite, kako se odzivajo, kakšna raven, iz, kakšno raven izobrazbe imajo, ter ali so anonimni ali ne. To so tisti elementi, ki vam potem omogočajo, da razmišljate o naslednjih korakih. Eh, in včasih nekaj malega tvegajte in potem uh, boste videli, kaj bo. Nekaj takega smo naredili s Snapchatom. Snapchat je bolj za mlade. Poskusili smo in uh, v bistvu je stvar delovala odlično. Na zabaven način podaš informacijo strani politične inštitucije in oni potem odgovorijo in to okolje naprimer je zelo pozitivno. Much, Any... Hvala, Kristina. Še kakšno vprašanje? Prosim, vklopite mikrofon. Ime mi je Ivana Boločija. Vodim družbene medije v enem od, projektu, od projektov za vzhodno sosedstvo. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da smo videli tudi ozadje. Eh, parlament je na tem področju res vodilen in cenim vaše delo. Imam pa naslednje vprašanje. Videla sem, da večina platform se vodi v angleščini, vendar pa se soočate s številnimi izzivi zaradi številnih jezikov. In zato me zanima, kakšen svet bi vi imeli v zvezi s tem. Kristina, izvolite. Izziv je vedno enak. nekatere platforme se bolje prilagajajo določenemu občinstvu in so tudi bolj prilagojene določenim jezikom. Pri Twitterju to počnemo. Objavimo določene stvari v vseh jezikih na uradnem računu Evropskega parlamenta. Na Twitterju pa imamo območje, kjer lahko se vsi pogovarjajo in če se odločiš, da boš sprožil razpravo v francoščini, ti bo, so, se upravičujem, um, če objaviš v francoščini, stvar ne bo delovala, če objaviš v angliščini, pa potem lahko vsi sodelujejo. Včasih pa odgovorimo v določenem jeziku, samo da bi videli, kako bi to šlo in običajno to dobro deluje. Naj dodam še eno stvar. Račun Twitter imamo v vseh uradnih jezikih in kjer se le da, poskušamo odgovoriti, če imamo osebje, um, poskušamo torej odgovoriti v jeziku, v katerem je bilo postavljeno vprašanje. In uh, včasih, če se neko vprašanje ali neka tema ne nanaša na celo Evropsko unijo, recimo, včasih, kadar um, je, ne, ne vem, ko, v parlamentu komentiramo to, da komisija ne more kar ustaviti nekaterih subvencij, potem poskušamo odgovoriti v tistem jeziku, katerega, um, katere država to zadeva. Potem pa, če dobimo veliko odgovorov, da nečesa nekdo eh, ne razume, ker je v španščini, poskušamo tudi ugoditi vsem. Poskušamo res biti toliko več jezični, kot se le da. Hvala, še eno vprašanje, izvolite. Hvala, ime mi je Klaudija, prihajam iz odbora regij, delam na področju družbenih medijev. ali objavljate tudi promocijske objave in kakšna je vaša strategija? A, z veseljem. Z veseljem bi predala to vprašanje Karolini, ki je strokovnjakinja na tem področju. Mogoče vam bo povedala kaj več lahko o tem. Imamo promocijske objave, proračun pa je odvisen od narave občinstva raje bi videla, da se vam odgovori res celovito in da lahko dobi, raje bi videla, če vam lahko odgovori nekdo, ki to res obja, počne in dobro pozna, sicer pa mi tudi uh, to počnemo, ni me sram tega priznati. Če stvari dobro delujejo, Eh, ponavadi se ne spuščamo v to, da bi naredili veliko hrupa za stvari, ki ne delujejo. Poskušamo zagotoviti oziroma pogledati, katere stvari dobro delujejo, naprimer predlog za, in, za interrail ali kaj podobnega, um, če vidimo, um, da je to neka stvar, na katero se ljudje odzivajo, vemo, da bodo se tudi bolj angažirali. Hvala. Hvala za to predstavitev. Vidimo, da je oddelek za video v Evropskem parlamentu naredil res velik napredek. Moje ime je Joachim in delam pri EIU monitoring in delam za različne agencije poskušam razmišljati o prihodnosti, zanima nas, kaj se bo dogajalo v ZDA vsi in kaj se je dogajalo v ZDA. Vsi, govori, vsi so govorili o uh, slonu v trgovini z uh, porcelanom, uh, o različnih posegih Rusije in tako naprej, ampak mislim, da bomo priča bolj agresivni komunikaciji, zlasti politični tisk v Washingtonu pravi, da uh, Steven Bannon, vodja propagande Donalda Trumpa, bo verjetno vzpostavil mednarodni kanal. Američani so vedno imeli mednarodne programe, ampak ta bo najbrž drugačen. Ali Evropski parlament in evropske inštitucije, ali so pripravljeni na tak dogodek, na tako stvar? to, kar trenutno počnemo v primerjavi ZDA, um, porabimo približno 10 odstotkov oziroma namenimo 10 odstotkov tega, kar ZDA porabi za takšne dejavnosti. Ali menite, da prenos informacijske politike, kot smo to videli v preteklosti, EU je namreč rekla, da morajo komunicirati oziroma sporočati evropske politike in poročati o evropskih politikah tudi nacionalne hiše. In torej, to je šlo zelo počasi. Kako boste to v prihodnosti pospešili, zdaj, ko nas čaka propaganda z dveh strani? This is a very ample question anyway. Uh, eh, Christina is uh, willing to give you a first answer. To je zelo široko vprašanje bomo se o tem pogovorili morda kasneje. That, um, Mislim, da je izziv vedno isti. Izziv je, kako komunicirati to, kar počnemo na evropski ravni, kar se da široki javnosti. To se da zelo diplomatsko, kajti imam svoje osebno mnenje, ki pa ga ne bom omenjala. Torej, to je to poskušamo. Da bo ti bo vodja enota in lahko povedal več. Mislim, da je enako. Najti svoj način, najti svoje kina, kanale, videti, kje je publika in potem skušati narediti komuniciranje, kar se da produktivno. Videli smo, da se čustva bolj cenijo kot dejstva. Komunikacija v politiki mora o tem razmisliti, tako na naši strani kot na drugi strani Atlantika. Kaj bo storil gospod Trump, tega ne ve nihče, ne vemo. In politiki so več ali manj tako to se tudi odzvali. In to je torej pristop, ki ga moramo obrati. Stati pozitivni in najti, obrati nove poti. Money, Morda bi se lahko zazeli za več denarja, pa tega niste uporabili. Kakorkoli že. V ZDA je sistem financiranja nekoliko drugačen. V EU govorimo o javnih sredstvih, zato smo zelo previdni. Še eno vprašanje, še kdo? Zaključili bomo tu, eno, tam, drugo, dva, tri. Štiri vprašanja. Dobro. Prosim, bodite kratki in jedrnati. Še štiri vprašanja. Prosim. Uh, um... Hvala lepa. Sesar Beltran, delam za Graphos Design, podjetje, ki je delamo na različnih področjih, infografika in tako dalje. Kaj pa mobilne aplikacije? Kaj ti razširjamo se na to novo področje? In tudi kar se tiče virtualne realnosti. lahko tudi združimo oba instrumenta in naredimo aplikacijo, ki bi potem ljudem omogočila, da nas boljše spremljajo, da nam bolje sledijo. In kot ste dejali, v Pokémon Go imamo različne aplikacije, ki jim gre dobro. Torej, kakšen je vaš nasvet v tej smeri? Uh, well, very, uh, Hvala lepa. Vesela sem, da lahko povem, da Evropski parlament si to že ogleduje. Imamo že 360 stopinski video Evropska pramen, tako lahko pač greste in si ogledate Evropski pramen prek videa. Prosim, Karolina. Ja, kar se aplikacij tiče. Razvili smo aplikacijo za Evropske volitve 2014 in to je poenostavilo to, kar Evropska unija počne, politike vendar pa. Za me je to tisti izziv, kako pravzaprav velikanska tehnična poročila, ki zadeva veliko elementov, spraviti v aplikacijo, ki mora biti hitra, privlačna, odzivna. In potem zakonodajni vlak, ki sem ga omenila, kot, sem, kot je dejala Kristina, smo na začetku, to si bomo ogledali, na naslednjih volitvah pa mislim, da bomo imeli še eno veliko priložnost za to, če bomo imeli proračun, kot je Joachim jasno dal, če bomo imeli dovolj sredstva, da bomo razvili tudi te aplikacije. In bomo potem morda dosegli tudi podjetja, ne razvili vsega interno, ker morda nimamo znanja, morda so drugi bolj strokovno usposobljeni. Torej želimo imeti dialog tudi z zasebnim sektorjem, ki bi sodeloval z Evropskim parlamentom. To je moje mnenje. Torej, bomo v stikih? <laughs> da. V našem direktoratu smo razvili tudi aplikacijo za obiskovalce parlamenta. Ne pomagamo pri navigaciji, ko pridejo sem, katero zgradbo iti in tako dalje in tako naprej. To je praktična aplikacija, vendar pa je to sedaj prva, ki smo jo razvili. Thank you very much to the three of you. That... Hvala lepa. Še drugo vprašanje, prosim. Je, moj ime je Jose Hea. Prihajam iz Španije. Platforma za evropske zadeve. 12 let sem bil tudi v filmski produkciji in zdi se mi, da govorimo o tehničnih vprašanjih. Vseeno pa imamo težavo s pripovedovanjem zgodbe. Spominjam se spora med Mohamedom Alijem, je bilo leta 81 z drugim bokserem, ko ni vedel, odkot so udarci prihajali. In to točno to, kar se dogaja, ne vemo, odkot udarci prihajajo. Smo v Evropski uniji in ustvarjamo tehnologijo, različna sredstva za doseg ljudi. Vendar pa iz tega ali onega razloga imamo veliko dejavnih evropejcev, veliko pa tudi takih, ki so samo delno dejavni. Če ni konflikta, ni zgodbe. Ko prihaja do konflikta, potem ljudi to zanima. Sicer pa jih ne. Morda bi se morali vrniti na tiste politike, ki so najpomembnejše in to lahko podpremo prek socialnih medijev. in video, seveda to je v redu, vse lepo in prav, vendar pa morda bi morali delovati dolgoročno, razvijati zgodbe, ki bodo privlačne še kasneje. Smo znotraj, sredi konflikta in mislim, da moramo govoriti o zgodbah, o tem, kako doseči ljudi s temi zgodbami in morda izkoristiti ta spor, kaj najbolje, pa lahko to imenujete Brexit, Trump ali karkoli že. To, je priložnost, ko morajo družbeni mediji biti sredstvo, da to približamo ljudem. Seveda ste institucija. Ne morete vključevati ljudi, tako kot manjše skupnosti, kot mi. Imamo pa določene umestnike, ki jih je potrebno razviti za odnose z družbo. Hvala lepa. Naj povem, da delamo točno v tej smeri. Torej, skušamo razvijati zgodbe glede ključnih političnih tem v Evropskem parlamentu. Prepoznali smo že tiste ključne in skušamo potem razvijati zgodbe okrog njih. Postopek skozi celoten parlament, tudi z nekaterimi kampanjami oglaševanja, zakonodajnim vlakom in tako dalje. Vemo, da se spor prodaja, vendar pa včasih se tudi dosega dogovora prodaja in skušamo doseči soglasje. Nedavni primer je Pariški sporazum. Pariški sporazum je zelo dober pozitiven primer tega, kako lahko tudi dosega sporazuma, doseže popularnost na. Družbenih medijih. Hvala lepa za vaše posredovanje. Še eno vprašanje tukaj, prosim. Lučano iz Romunije. Omenjali ste, da v bistvu ne blokirate trolov, da ne komunicirate z njimi, razen če so torej <clears throat> zelo rasistični in nasilni. Vendar pa to je pravzaprav vojaška operacija. Tukaj gre za res. Zadnja objava glede globalnega segrevanja, eden od trolov iz Romunije, ki je komentiral, je bil seveda skeptičen, kar se globalnega segrevanja tiče, kot so vsi lažni konzervativci. In pogledal sem si njegov stran na romuščini. Ima protievropski program, večina je laži. Vse je povezano s spletnimi strani, ki spodbujajo laži, za katere vemo, da so bile pripravljene točno za take operacije. In to je sedaj psihološka operacija, v bistvu je vojna, ki jo vodijo proti nam. Glavna stvar, ki jo želim omeniti, je, da ti, te osebe napadajo kreativnost evropske ideje. To morate zaščititi. Ne gre to samo za institucije, gre za ljubezen do evropskega modela. Ti troli pa napadajo z zelo čustvenimi orožji in to je pravzaprav vojna. Sprašujem se, ali ste prepričani, da počnete dovolj? Hvala lepa. Vedno skušamo storiti še več in zato aktualiziramo, skušamo videti najnovejše trende in tiste družbene medije, kjer bi lahko bili navzoči. Poskušamo pa se boriti z informacijami. In to je tisto, kar pač parlament vsak dan počne. To počnemo v GDO za komunikacijo. Kot ste dejali, morda kdo razširja laži in celo verjame, to svobodo pač imajo, mi pa podajamo informacije. Če mislite, da je to vojno dobro, mi se borimo z dejstvi. Tako se nam to zdi. Seveda pa želimo storiti še več in bolje in zato se borimo vsak dan. Hvala lepa. Še zadnje vprašanje, prosim, tukaj. Marko Rekord. Eh, Skupni raziskovni center komisije v Evropi smo vedno mislili, da smo na drugem mestu za ZDA, kar se tiče digitalne komunikacije, da nekoliko zaostajamo, da nismo najhitrejši. Institucionalno zaostajamo za Bližnjim shodom in jugoshodno Azijo. Tukaj gre preprosto za naložbe. Zakaj Evropa tako ukleva pri naložbah v družbena omrežja? Dogodek kot je ta v Evropski predstavnici v Bruslju je organiziran in stane toliko in toliko. Če boste to pozdignili na družbeno raven družbenih omrežij, boste sprožili veliko sporo. Zakaj vlade ne želijo investirati v družbena omrežja? Well, uh, so... Ne vem, ali res oklevajo ali ne želijo. Seveda bi si želeli več sredstev, vendar pa proračun pač je kakršen je. To potrjujejo evropski poslanci. In imamo pač, kolikor imamo. Zakaj se vlade bojijo, to je potrebno vprašati njih, pa tudi evropske poslance kot lahko vidite, se mi, parlament kot institucija družbenih medijev, ne bojimo, ne bojimo se komuniciranja v ozadju. O tem lahko govorimo seveda še dolgo, še tudi potem lahko to storimo med mreženjem. Hvala lepa za vaše vprašanje. To je bilo zelo zanimivo. Uh, last, uh, Tako, sedaj pa končujemo. Hvala lepa vsem. Hvala lepa kolegicam za predstavitve. Naj vas spomnim, da imamo sedaj delavnice za tiste, ki želite biti na Instagram, krok parlamenta, pridite sem. Tisti, ki želite si ogledati audiovizualne elemente, lahko to storite tukaj. In tisti, ki želite priti v parlament, prosim, ne pozabite svojega beča svoje kartice. Tisti, ki želijo odkriti Evropski parlament v Strasburgu, pa pojdite tukaj na mojo desno, to bo odkrivanje skozi virtualno resničnost. Ko se postavite na tej strani dvorane, upam, da ste uživali v predstavitvah. Imate pa tudi še tukaj nekaj revij L, e, če želite preveriti to, kar je to, o čem je govorila Tanja. Se vidimo jutri. Excuse me, excuse me, se upravičujem, se upravičujem. Še zadnja pomembna točka. Ravno kar so mi obvestili, da bo več drugačen jutri. Torej, vsi morate biti jutri ob pol devetih zjutraj v infotočki. Ob pol devetih. To je označeno v vaših dokumentih. Hvala.